Na dnevnem redu je izjava komisije, politika komisije glede poštenosti, zlasti imenovanje generalnega sekretarja Evropske komisije. Najprej v imenu komisije dobi besedo gospod komisar Günter Oettinger. Izvolite. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje poslanci.